Dragi kolegi, prosim, sedite na svoja mesta in vsi tisti, ki ne želite eh, sodelovati pri naši seji, prosim, eh, zapustite eh, to dvorano, kajti naši gosti morajo pravočasno oditi, torej bomo začeli kar takoj ali ima uh, kdo kakšno pripombo glede dnevnega reda. Ne, potem je uh, dnevni red sprejet, pozdravljam. Torej, gospoda eh, Dobrovskisa, ki je odgovoren za evro in socialni dialog in komisarko Tyson eh, kot komisarko za zaposlovanje. Eh, oba m, mm, sta sprejela naše povabilo. Eh, upravičujem eh, pa se v imenu komisarja Moskovisija, ki se nažalost ni mogel udeležiti naše seje zaradi drugih obveznosti. Naj, uh, najprej povem, da bo Evropska komisija uh, predstavila uh, napredek nacionalnih uh, programov. Uh, gre za priporočila za uh, posamezne države, ki naj bi jih ECOFIN sprejel uh, julija. Eh, ta pregled eh, spada v eh, okvir zakonodaje, ki je bila sprejeta v okviru šestorčka. Seja se bo začela z uvodno izjavo obeh komisarjev, potem pa bodo sledila vprašanja in pa odgovori. Takoj torej dajem besedo podpredsedniku komisije, gospodu Dombrovskisu. Beseda je vaša. Uh, uh, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci, torej najprej najlepša hvala eh, za eh, to povabilo. Eh, skupaj s komisarko Tyson sva bila povabljena, da predstaviva priporočila Evropske komisije za gospodarsko politiko za naslednjih 12 do 18 mesecev. Naša priporočila eh, so združena v eh, tri prednostne naloge. Eh, izboljšanje ulagan, nadaljne strukturne reforme in pa odgovorna davčna politika. Prepričani smo, da bomo na ta način lahko poskrbeli za oživitev gospodarstva, da bomo zmanjšali brezposobnost in poskrbeli za ustanavljanje novih oziroma spostavljanje novih delovnih mest jasen uh, cilj je za okrožitev Evropske monetarne unije. Potrebno pa je doseči tudi eh, sporazum uh, glede uh, vrzeli, ki še obstajajo v uh, bančni uniji, ampak pripričan sem, da je o tem govoril uh, komisar Hill. Torej, naša priporočila so namenjena posameznim uh, državam. In uh, pri tem smo uh, upoštevali uh, izzive, s katerimi se srečujejo posamezne države članice. Tiste države članice, ki se srečujejo z uh, večjimi neravnovesji, uh, so uh, prejele več priporočil. Uh, Hkrati pa so tukaj tudi priporočila, ki veljajo za celotno Evropsko unijo, predvsem, ko gre za omejitev škode v evroobmočju. E, ta e, priporočila so bila izdana novembra e, lani skupaj z lesnim, letnim pregledom rasti. Na ta način smo podali priporočila za evroobmočje. Eh, in eh, ta eh, priporočila so vključena tudi v priporočila za posamezne države, če so te države članice evroobmočja. Osredotočili smo se na najbolj pereča vprašanja in pripravili smo 89 priporočil. Pred dvema letoma jih je bilo 150, torej je ta številka še precej manjša. Izbrali smo tudi določena prednostna področja. Ta smo izbrali po pogovorih z nacionalnimi parlamenti, vladami, socialnimi partnerji in drugimi deležniki. Države članice smo pozvali, da se posvetujejo z eh, nacionalnimi socialnimi partnerji, ko pripravljajo dokumente na temo evropskega semestra. Evropska komisija daje velik poudarek demokratični razpravi in seveda eh, zelo cenimo odprto in demokratično izmenjavo men z Evropskim parlamentom. Eh, poleg tega smo sistematično obiskali tudi države članice, imeli smo številne pogovore na nacionalni eh, ravni. To velja tako za me, kakor tudi za druge komisarje. Eh, potem smo identificirali temeljne izzive, pa tudi ovire na področju vlaganj in pa zaposlovanja. Eh, seveda se moramo zavedati, da smo v specifični eh, gospodarski situaciji. Evropsko gospodarstvo je v obdobju oživitje, ampak eh, tveganja še zmeraj obstajajo. Brezposelnost upada, ampak še zmeraj ostaja visoka v številnih državah. Še prav posebej je zaskrbljujoča brezposelnost med mladimi in pa dolgotrajna brezposelnost reforme so napredovale, eh, vendar pa eh, še zdaleč niso bile izvedene v zadovoljivi meri. Eh, poleg tega je veliko faktorjev tudi, ki prispevajo k oživitvi. Monetarna politika ostaja precej ugodna. To je povezano z šipkim evrom in menjalnimi tečaji. Poleg tega pa so eh, cene eh, naftnih eh, derivatov in nafte zelo nizke, kar je ugodno za evropsko energetsko varnost. To lahko izkoristimo za hitro izvajanje reform, vendar pa smo zaskrbljeni, da se nekateri na to situacijo niso ustrezno odzvali oziroma nekatere države članice. Določene države članice so dosegle zgolj omejen eh, napredek eh, pri izvajanju lanskih eh, priporočil za posamezne države in ta situacija zagotovo ni zadovoljiva. Tukaj gre predvsem za rast za spopadanje z dolgoročnimi izzivi, Eh, in pa eh, za eh, dolgoročne strukturne pomankljivosti, ki vplivajo tudi na produktivnost in rast. Torej, zavedati se moramo, da ti ugodni gospodarski pogoji ne bodo trajali večno in da bomo vsega, potrebovali tudi ukrepe eh, za obdobje potem. Eh, trenutno na rast vplivajo začasni eh, faktori, vendar pa se moramo soočiti z strukturnimi pomankljivosti našega modela za uspešno izvajanje eh, reform potrebujemo proaktiven pristop, eh, potrebno je eh, poskrbeti za boljše spopadanje z izzivi, zato smo zastavili določene kriterije in navskrižni pregled različnih politik. Izvajanje reform zahteva tudi dovolj političnega poguma. Eh, nekatera eh, področja so povezana z visokimi proračunskimi eh, stroški, druga zahtevajo visoko institucionalno zmogljivost, ki je določene države članice nimajo. Zaradi tega je Evropska komisija predlagala ustrezno podporo in pa instrumente za zagotavljanje obsežne podpore. Evropski parlament upam, da bo podporil ta predlog podpore evropski strukturni skladi bi morali pomagati državam članicam pri izvajanju reform in pri eh, izvajanju eh, priporočil. Sedaj naj spregovorim o nekaterih podrobnostih eh, priporočil za posamezne države. Najprej je potrebno vzpostaviti ozračje, ki bo privlačno za vlagatelje pri tem je pomembna učinkovita, eh, so pomembne učinkovite nacionalne inštitucije. Poleg tega se naša priporočila osredotočijo na okrepitev bančnega sistema in na eh, okrepitev eh, produktivnosti in pa trga storitev. Predlagali smo učinkovite politike za, za poslovanje dolgoročno brezposelnih. Eh, predlagali smo eh, reforme delovne zakonodaje, vse življensko učenje in usposabljanje in pa modernizacijo sistema eh, socialnega varstva. Potrebno je zagotoviti trajnost tega sistema. Komisarka Tyson bo podrobneje spregovorila o tem čez nekaj trenutkov. Odgovorna davčna politika pomeni eh, politiko, ki bo v skladu z našim eh, paktom eh, stabilnosti in rasti. Vzpostaviti moramo torej pogoje za rast in eh, poskrbeti moramo za večjo učinkovitost. Poleg tega se moramo še naprej boriti proti eh, utaji uh, davkov in proti izogibanju uh, plačila davkov. Uh, Evropska komisija je eh, podala priporočila eh, v zvezi z postopkom presežnega primankljaja v okviru evropskega eh, semestra. Tukaj gre za tri države, Cipr, Irsko in pa Slovenijo. Primankljaj se je znižal pod tri odstotke bruto družbenega proizvoda. Potem smo ocenili eh, Belgijo, eh, Italijo in eh, Finsko. Eh, gre za člen 146 skozi tri pogodbe, ki upošteva vse eh, relevantne eh, kriterije. V primeru Italije bomo situacijo eh, še enkrat pregledali, ko bomo imeli na voljo vse informacije v pričetku leta 2017. Portugalska in Španija. Eh, nista eh, popravili eh, svojega presežnega primankljaja v skladu z priporočili sveta in komisije. Predlagali smo davčne ukrepe za Portugalsko in Španijo v okviru evropskega semestra in k tej situaciji se bomo še vrnili v začetku julija. Torej, spoštovanje poslanci, najlepša hvala za vašo pozornost. In sedaj eh, mislim, da bo eh, Marijan Tyson zagotovila več informacij eh, za socialno področje. Hvala lepa, sedaj pa komisarka Tyson. Najlepša hvala. Uh, spoštovani predsednik, gospe in gospodje, člani in članice odborov. Uh, svet se hitro spreminja, digitalna revolucija prinaša številne priložnosti. Uh, Eh, obsega pa tudi pomembne izzive, predvsem za starejše. In spremembe prinašajo tudi negotovost in pa eh, občutek izgube. V številnih gospodinstvih se ljudje sprašujejo, kaj bo prinesla prihodnost. Zato je treba nadaljevati s pridadevanji po reformah, eh, treba pa je pogledati tudi, kakšne priložnosti in učinke bo to imelo za življenje ljudi letos smo se odrotočili na uh, močno socialno dimenzijo in na povezave med eh, fleksibilnostjo in varnostjo. In uh, v okviru stebra za socialne pravice si tudi prizadevamo za to. Reforma prizadevanja so pones, prinesla določene pozitivne spremembe, brezposobnost se zmanjšuje, rast se krepi. Uh, ampak eh, potrebujemo še več napredka. 21 milijonov ljudi eh, je še vedno brezposelnih in več kot 4 eh, milijone mladih je brezposelnih. Tudi revščina je na visoki ravni in če vse to vemo, potem si moramo še bolj prizadevati za reforme. Veliko je bilo reform na področju trga dela, ustvarja se bolj um, delu prijazno okolje, prizadevajo si za vključevanje žensk na trg dela, za krepitev izobraževalnih in uh, poklicnih sistemov in tako naprej. Uh, Priporočila iz letošnjega leta eh, se osredotočajo na te tematike in države članice spodbujamo, naprimer Finsko, Slovenijo, Slovaško in tako naprej, najbolje eh, eh, zagotovijo varnostne mreže. Cilj pa je, da se zagotovijo nova delovna mesta in to je socialna in tudi gospodarska prednostna naloga. Poleg tega spodbujamo države naj povečajo delež žensk na trgu dela. Mm, to je pomembno v primeru Nemčije in Irske. Poleg tega govorimo tudi o mm, skrbi za otroke, eh, predvsem v primeru Irske in Slovaške. Eh, Nemčija in Francija morata še naprej nadaljevati s prizadevanji, da se eh, zmanjša vrzel na področju davkov, ko gre za delo. Italija in Bolgarija eh, morata zagotoviti primerne socialne mreže za vse. Števila priporočila se nanašajo tudi na izzive usposabljanja, eh, izobraževanja, praks in tako naprej. Eh, za delavci oziroma delodajalci v Evropi iščejo eh, delavce z ustreznimi kompetencami in mi moramo zagotoviti, da bodo te potrebe izpolnjene tudi z ustreznim izobraževanjem in usposabljanjem. Treba je zagotoviti torej nove priložnosti za vse. Imamo novo agendo za usposabljanje v Evropi. Eh, sama sem jo predstavila na plenarnem zasedanju 6. junija in ta agenda bo države podprla pri prizadevanjih na tem področju ko gre za begunce, eh, države vedo, da so bila podana priporočila za posamezne države. Države sprejemnice so naredile velika prizadevanja za nastanitev beguncev. In eh, učinkov trenutnih ukrepov še ne moremo oceniti, prezgoda je še. Predlagamo pa tudi dolgoročne ukrepe, naprimer za integracijo ljudi, eh, predvsem ljudi z eh, begunskim ozadjem in pa ranljivih skupin. To bo tudi koristilo beguncem. Potem eh, se predlaga tudi to, da se eh, izboljšajo kvalifikacije oziroma da se izboljša priznavanje kvalifikacij tretjih držav. Mm, Bolje treba vključiti socialne partnerje v pravo politik na nacionalni in evropski ravni. Uh, socialni partnerji so na različne načine vključeni, eh, nekateri bolje, nekateri slabše. In določena priporočila eh, govorijo tudi o tem, da je treba partnerje vključiti v oblikovanje politik eh, na področju zaposlovanja in usposabljanja. Še nekaj o financiranju strani EU. Države članice bi morali izkoristiti priložnost in uporabiti strukturne sklade za to, da podprejo svoje reformna prizadevanja mm, in za to, da začnejo izvajati eh, reforme. Zato, da nam bo uspelo, eh, potrebujemo vključenost vseh inštitucij, socialnih partnerjev, Predvsem eh, se mi zdi pomembno vključevanje Evropskega parlamenta. Pozdravljam vaše prispevke k tej razpravi, veselim se vaših poročil in videli boste, da se letošnja priporočila zelo sredotočajo na socialne tematike in tematiko zaposlovanja. Treba je zagotoviti, da bo socialna tematika tudi bolje vključena v eh, različna področja. Samo na ta način bomo dosegli socialno Evropo. Hvala za pozornost in se že veselim vprašanj. Hvala. Eh, rekel sem, da morata oba komisarja voditi pravočasno. Zdaj imamo še 92 minut na voljo, pa šest krogov govorcev, zato vse govorce eh, prosim vključno s komisarjema, da naj se držijo eh, časa za govor. Najprej eh, bodo imeli na voljo tri minute, potem pa bomo imeli sklope po deset minut. Eh, gospa Ulksvok iz odbora Empel bo potem sopredsedovala in zelo bo vas oba skupaj nadzorovala čas za govor. Najprej bodo spregovorili poročevalci. Alfred Sand dobi prvi besedo za tri minute. Potem pa Sofija Ribeiro um, iz odbora Impel. Najprej Alfred, izvolite. Hvala. Um, priporočila uh, za leto že leto so bila oblikovana po poenostavljenem postopku. Prvič je bilo to uporabljeno uh, leta 2015 in tako se bolje osredotočamo na Eh, cilje, na doseganje eh, ciljev in določene stvari se prepusti tudi nacionalnim državam. No, najprej makroekonomski vidiki, ki so odigrali pomembno vlogo pri dolgoročnih investicijah, eh, fiskalna konsolidacija in javna administracija sta bili povezani s številnimi stroški, mogoče bi morali bolje upoštevati upoštevati mikroekonomske ovire. Javna uprava eh, ni najboljše kakovosti in eh, tudi javnih naložb ni dovolj, ampak ne vem, ali bodo ta priporočila dovolj. Eh, velika vrzel obstaja na področju investicij. V političnem spektru pa obstaja povsod eh, soglasje, da je treba ukrepiti investicije. Eh, Ali menite, da potrebujemo nove politične predloge, s katerimi bomo ukrepili javne in zasebne naložbe po Evropi? Kar pa se tiče socialnega dela, eh, eh, letos je priporočil eh, manj kot lansko leto in vidimo pa, da socialni vidik še vedno igra pomembno vlogo. Eh, področje, ki ga priporočila eh, najpogosteje pokrivajo, so izobraževanje in usposabljanje. Tragedija na socialnem področju pa je, da ne bomo dosegli cilja eh, v zvezi z revščino do leta 2020. Komisija celo napoveduje, da bo situacija slabša kot tistega leta, ko je bil program vzpostavljen. Ali Se vam ne zdi, da bi eh, se morali usredotočiti predvsem na boj proti revščini? To bi morala biti glavna prioriteta, zato da revščina postane v Evropi nespremljiva. Potem pa še eh, nekaj v priporočilih. To zdaj postaja del naše eh, kulture. E, izvajanje priporočil eh, ni najboljše, kot ugotavlja komisija. Veliko je bilo tudi eh, neuspelih priporočil in to se je eh, dvignilo ehm, kar na 50 odstotkov. Del problema je, da nacionalni parlamenti niso dovolj vključeni v ta proces. Uh, nekaj prizadevanje na tem področju, da se stvari spremenijo. Moje vprašanje pa je, ali uh, se bo ta proces preoblikoval, ali bodo nacionalni, uh, nacionalni parlamenti postali integriran del tega procesa oblikovanja priporočil. Sofija, izvolite. Najlepša hvala, spoštovana komisarja, spoštovani kolegi. V Evropski uniji še vedno obstaja preveč neravnoteži in ravno zaradi tega se pripravljajo priporočila za posamezne države, o katerih tu razpravljamo. Eh, borimo se proti tem neuronovesjem. Zato več vlaganj, več strukturnih reform, več davčnih odgovornosti in več proračunske odgovornosti. Za ELS ni dvoma, da je le uh, uravnoteženo gospodarstvo tisto, ki lahko pripelje do socialne pravičnosti in da mora biti to v središču naših politik. Pretirana zadolženost. Uh, je v nasprotju z ustvarjanjem delovnih mest, socialno državo in z možnostjo za prihodnost naših otrok in mladih. E, zato je treba na tem e, osnovati tržno in socialno e, gospodarstvo. Primiri v naših državah pa so precej različni od tega. Poglejmo situacijo v Grčiji, begunsko krizo, negotovost, bančno krizo, gospodarsko krizo in vse to, kar ogroža uh, sam evropski projekt. Ne razumemo, um, kako um, se določajo sankcije za države članice pri tem, ko naši državljani uh, zelo veliko žrtvujejo za to, da bi um, se eh, spoštovala ta pravila. In tudi na portugalskem se režejo sredstva na vseh koncih in krajih. Načrti za rast torej niso v skladu z grožnjami, s sankcijami in v naših državah eh, lahko vlagamo napore v eh, izboljšave, ne da bi nam stalno pretile sankcije, ki jih. Eh, obljublja Evropska komisija. In zato imam zelo preprosta vprašanja. Prvič, ali namerava Evropska komisija eh, spet priporočiti sankcije za države članice, kljub temu, da se ve, da to ne more imeti dobrega učinka? Drugič, ali nameravate preložiti uresničevanje teh priporočil v obdobju enega leta in tretjič, ali bo eh, to enoletno obdobje dovolj, da se bodo rezultati lahko ocenili v letu 2017 in kateri so cilji in kriteriji eh, pri tej oceni. In na zadnje bi želela povedati še to, da tu razpravljamo o teh priporočilih danes, medtem ko ECOFIN bo šele julija pripravil svojo analizo in parlament bo o svojem poročilu eh, glasoval jeseni. In zato mislim, da moramo vse sile usmeriti v to, da bomo zagotovili več demokratičnega delovanja, da bomo lahko tudi v odboru EMPL um, ehm, primerno pripravili naše poročilo na lastno pobudo in da ne bo to ostalo zgolj na ravni mnenja. Hvala. Hvala. Dragi kolegi, prosim, če se držite časa za govor, kajti sicer kolegi, ki bodo na vrsti kasneje, ne bodo imeli časa. Zdaj pa desetminutni odgovori strani komisije. Gospod Dombrovski, najprej. Uh, uh, Hvala, gospod predsednik. No, najprej o ponostavljenem evropskem semestru in ovirah za naložbe. Vsekakor smo se letos osredotočili pri evropskem semestru in tudi pri, eh, pri poročilih po državah na to, da se opredelijo ovire za investicije. Gledali smo učinkovitost javne uprave, potem eh, zamaški pri infrastrukturi in tako naprej. In ko gre za nove politične predloge za naložbe, tukaj naj povem, da zdaj izvajamo Evropski investicijski načrt. In to po projektih, ki so bili doslej odobreni. Ti so uh, obsegali približno 100 milijard eh, evrov javnih in zasebnih naložb. To kaže, da investicijski načrt eh, za Evropo mm, deluje in da naj bi eh, res eh, dosegli tudi 315 milijard, eh, kot je bilo prvotno zamišljeno. Postavlja se vprašanje, kako naprej, kako še spodbuditi vprašanje, investicije, s kakšnimi novimi instrumenti ali pa s tem, da razširimo evropski investicijski načrt. O tem komisija vsekakor razpravlja in rezultate naših ocen vam bom podal v naslednjih mesecih. Prednostna naloga pri naložbah eh, eh, je torej zelo prisotna, prednostna naloga, ki zadeva naložbe potem pa še izvajanje priporočil po posameznih državah. O tem sem govoril tudi v svojem uvodnem nagovoru. Eh, doseženega je bilo nekaj napredka, ampak to ni dovolj. Treba bo okrepiti naša prizadevanja, ko gre za izvajanje priporočil. Kot vedno poudarjam, pa gre za eh, priporočila po državah članicah, ne za ukaze in nimamo nekega mehanizma za uveljavljanje teh priporočil. Izboljšave eh, izvajanja so povezane tudi z boljšimi povezavami na nacionalni ravni, z vladami, parlamenti, eh, pri katerih je treba doseči lastništvo nad temi priporočili. Tudi socialni partnerji morajo biti vključeni, moramo dvigniti zavest in pomagati državam članicam, da se s tem začnejo ukvarjati. Imamo tudi podporne instrumente za države članice, ki jim pomagajo izvajati eh, strukturne reforme in pa priporočila. Imamo tudi tehnično pomoč. Omenil sem predlog o podpornih programih za strukturne reforme. Mm, tudi delo na tem področju je prednostna naloga za komisijo. Potem pa še vprašanja, ki so bila povezana z izvajanjem pakta za rast in stabilnost. Tudi možne sankcije so se omenjale, kot se zavedate. Imamo odločitve Eh, glede pretiranega primankljaja. Eh, odločitev temelji na členu 126 in je bila za Španijo in Portugalsko predstavljena. In zato zdaj teh odločitev ne morem komentirati in tudi ne morem napovedovati odločitve komisije, ki jo bomo sprejeli v začetku julija. Mora pa komisija kot uh, varuhinja pogodb skrbeti za izvajanje pakta za rast in stabilnost. Ja, treba je okrepiti postopek eh, prekomernega primankljaja in šele ko bo svet eh, potrdil, da ukrepi niso bili zadostni, bomo lahko razmišljali o nadaljnih ukrepih. zelo cenimo reformna prizadevanja, ki ste jih naredili tako Portugalska kot Španija, pa tudi druge države, zato da se vrnejo na pot rasti. In namen komisije je vsekakor ta, da zagotovi, da bodo vse države lahko okrepile svoje gospodarsko okrevanje in da bodo zagotovile um, pozitivno. Eh, gospodarsko okolje. Komisija to mora upoštevati, ko se odloča o naslednjih postopkih na področju eh, postopka o prekomernem primankljaju. Komisarka Tyson, izvolite. Odgovorila bom v nizozemščini, če mi dovolite. Armud, ezendrdat. Eh, revščina oziroma boj proti revščini je eden od ciljev strategije Evropa 2020. Vemo sicer že zdaj, da določenih ciljev ne bomo dosegli, ampak zato jih ne bomo znižali. Želimo jih ohraniti na ravni, ki smo si jo zastavili. Naša ambicija pri boju proti revščini se ne sme znižati. To je prednostna naloga in tako bo tudi ostalo. Če si sedaj pogledamo priporočile za posamezne države za leto 2016, vidimo, da približno polovica držav članic čuti učinek na ravni revščine v državi. Eh, revščine ne moremo primeriti z diamantom, ker to ni nekaj lepega, ampak ima ravno toliko različnih ploske oziroma plati in jo je treba zato obravnavati iz različnih vidikov lotiti se je treba zares. In zato podajamo eh, pripombe določenim državam članicam, ki morajo zagotoviti več učinkovitosti in tudi več kritja za eh, svoje ukrepe. Ukrepe za socialno zaščito, za učinkovitosti, mm, podporo v primeru brezposelnosti, eh, morajo biti na, volja, na voljo sredstva ter predvideni morajo biti aktivni ukrepi za boj proti revščini, torej ustvarjanje delovnih mest. In zato eh, v teh priporočilih to izpostavljamo. Izpostavljamo tudi vidik otrok. Želimo namreč prekiniti s tem začaranim krogom revščine. In zato omenjamo tudi otroke, saj obstajajo načini za več dostopa in več kakovosti pri ukrepih za eh, skrb za otroke in mlade. Učinek brezposobnosti je na dolgi rok namreč zelo pomemben. Eh, govori se tudi o uvedbi eh, najnižjega prihodka oziroma o povišanju že določenega najnižjega prihodka, saj je tudi to povezano z revščino. Tudi revščino zaposlenih v določenih državah članicah lahko izvedejo strukturne reforme in dosežejo ehm, izboljšave. Eh, poleg tega si moramo ogledati, da je tudi fiskalno breme, davčno breme zaposlitve eh, in breme, ki odpade na nizke plače. Na to agenda o eh, kompetencah in eh, kvalifikacijah. Dejstvo je, da so eh, ljudje z nizko ravnjo kvalifikacij bolj izpostavljeni revščini. Torej, eh, mi skušamo z različnimi priporočili eh, nakazati, da je potrebno ukrepati na različnih ravneh. In uh, v tej smeri nameravamo delati še naprej in nakazati državam članicam, na katerih področjih morajo uresničevati strukturne reforme, če hočejo vplivati na uh, to situacijo in predvsem preprečiti, da bi bili še naprej otroci in mladi tisti, ki so najbolj izpostavljeni. V naslednjem eh, krogu bodo spregovorili štirje, vsak bo imel minuto in pol na voljo. Uh, Eh, prvi bo Darius Rozati iz Ekona, eh, bomo pa izmenjevali eh, med obema odboroma. Imam vprašanje za gospoda Dombrovskisa. Pozdravljam vas, gospod komisar. Ena od šibkosti trenutnega gospodarskega okrevanja je zelo počasna rast produktivnosti. Ta raste s polovično hitrostjo kot pred letom 2008. In samo tretjino eh, rasti produktivnosti predstavlja v primerjavi z 80 in 90 leti. Kakšna je razlaga komisije za to eh, počasno rast produktivnosti in kakšna priporočila eh, komisija naslavlja na države članice za to, da izboljšajo situacijo na tem področju? Drugo vprašanje pa je namenjeno komisarki Tyson. Ali se Evropski semester bolj osredotoča na uh, socialne vidike in zaposlovanje? Uh, Komisija se je lani odločila, da eh, vključi še tri kazalnike eh, na eh, preglednico glede zaposlovanja. Ali je zaradi tega vse skupaj postalo bolj celovito in kako se to dejstvo odraža pri priporočilih po posameznih državam, državah članicah? Kaj se tudi priporoča državam članicam, da izboljšajo ustvarjanje novih delovnih mest? Ali Eh, se ukvarjate tudi eh, z zakonodajo na področju trga dela oziroma z delovno zakonodajo v posameznih državah. Hvala. Eh, Marija Žuao Rodriguez je naslednja, izvolite. Seconds. Pet sekund sem dobila od prejšnjega govorca, hvala. Well, we do recognize that uh, in this European semester we... Priznavamo, da v tem evropskem semestru uh, pogrešamo tudi to, da bi eh, socialni elementi bili bolj vključeni. To se je sicer malo izboljšalo, ampak po našem mnenju eh, še ni zadosti urejeno. Če res želimo zmanjšati visoko brezposelnost, še posebej brezposelnost med mladimi in če želimo zagotoviti uh, da se izboljšajo socialni standardi povsod po Evropi in če se želimo soočiti s socialno neenakostjo, potem potrebujemo bolj ambiciozno strategijo. In to se mora začeti pri samem opredeljevanju ciljev. Tudi socialna neenakost in socialni standardi morajo biti eh, eden od ciljev. Potem je treba pogledati, kako so oblikovane reforme. Te morajo oblikovan, biti oblikovane tako, da se dejansko soočajo s temi problemi. Potrebujemo tudi socialne naložbe eh, v samem investicijskem načrtu in zagotoviti moramo, da eh, fiskalna konsolidacija ne bo zmanjšala eh, socialni neenakosti. Moramo pa si prizadevati tudi za Eh, zmanjšanje makroekonomskih neravnovesij. Mislim, da bi to moralo veljati za vse države, eh, tudi države s slabšimi rezultati bi morali imeti eh, možnost in tiste države, ki so bolj konkurenčne, bi morali imeti možnost, da razširijo povpraševanje. Te strategije pa tudi ne moremo izvajati brez dopolnjevanja ekonomske in monetarne unije. Hvala. Naslednji bo Johim Stavati v imenu Ekona in tudi Empla. In eh, ker bo spregovoril v imenu obeh odborov, dobi besedo za tri minute. Imam pripombo za komisarja Dombrovskesa. V parlamentu in v odborih sem že večkrat slišal, da potrebujemo več eh, zaposlovanja, da potrebujemo višjo rast, da smo že naredili premik v tej smeri, ampak to nažalost ni dovolj. Spomnim se besed eh, komisarja Junkarja, biti moramo pošteni. Eh, potem pa si oglejmo Grčijo. Grčija tone v revščino zaradi politike varčnosti evroskupine. Gospodarstvenike so že pred petimi leti dejali, da je eh, grsko gospodarstvo izjemno nekonkurenčno in če jim eh, posojamo denar, to Grči ne koristi, to eh, koristi le posojilo dejavcem in to ne velja le za Grčijo, ampak za celotno evroobmočje. Pri izstopu Grčije iz evroobmočja, Eh, se je pojavil strah, da bi potem Grčiji sledile druge države. Zakaj, eh, kako bi torej Grčiji lahko pomagali? Eh, spremeniti bi morali menjalni tečaj. Poleg tega Grčija potrebuje odpis dolgov, da bo lahko ponovno zagnala svoje gospodarstvo. Potrebuje pa tudi ustrezna ulaganja zagonska sredstva, tako da bo v Grčiji ponovno spostavljen gospodarski sistem, ki bo omogočil zaposlovanje Grkov v Grči. To uh, je bila moja prva minuta. In potem še ena zanimiva točka. Uh, trg delovne sile. Uh, minister za finance Italije je, je dejal, da če bomo izključeni menjalni uh, tečaj, uh, Eh, kot sredstvo za vzpostavljanje ravnovesja, potem eh, potrebujemo prilagajanje na trgu delovne sile. No, naj to primerjam z eh, Švico in Portugalsko. Zaradi razvrednotenja evra se je zmanjšala tudi vrednost švicarskega franka. Kaj so storili? Eh, delovne ure so povešali za 42 na 44 odstotkov. Kaj pa se je zgodilo na portugalskem? Na portugalskem eh, se je delovni čas zmanjšal z 38 ur na 35 ur. In kakšne so posledice? Produktivnost eh, portugalskih delavcev se bo znižala, mednarodna konkurenčnost se bo ravno tako znižala ampak Portugalska mora eh, ostati konkurenčna in eh, zato eh, mora uvajati deflacijske ukrepe. Torej, zakaj to počnemo, če vemo, kaj se bo zgodilo? Najlepša hvala. Sedaj pa nazaj k komisiji. Najprej podpredsednik Dombrovskis. Hvala lepa gospod predsedujoči, najprej k vprašanju eh, šibke rasti produktivnosti. Kot ste dejali, je to povezano tudi z eh, šibko gospodarsko rastjo in zato obstaja veliko razlogov. Eden izmed eh, razlogov je pomankanje vlaganj, kaj ti z vlaganji eh, lahko ukrepiš eh, potencial za eh, rast. Eh, študije OECD in drugih organizacij so se osredotočile na učinkovitost eh, trga in ugotovile so, da obstajajo velike razlike eh, Eh, na področju razvoja produktivnosti med različnimi podjetji. Eh, podjetja, eh, ki so manj učinkovita, ostajajo na trgu in zatem upočasnjujejo tudi rast produktivnosti. In to vpliva na učinkovitost trga. Če želimo, da močno gospodarsko rast, eh, če želimo eh, zagotoviti eh, blaginjo, potem potrebujemo visoko produktivnost in pa konkurenčnost. In to je tudi načrt Evropske komisije. Zaradi tega smo izdali priporočilo o vzpostavitvi odborov za nacionalno produktivnost. Eh, ti odbori naj bi zagotavljali nasvete, za, nasvete vladi. Eh, ta razprava trenutno podpira, poteka v svetu in upam, eh, da bo dosežen sporazum pri seji Ekofina, ki bo potekala čez nekaj dni. Potem pa k boljši integraciji socialnih vidikov v evropski semester. Najlepša hvala. Eh, da ste pohvalili delo, ki je bilo že upravljeno. Res je, da s delom eh, seveda nadaljujemo. Marjan bo več eh, povedala o tem. Potem pa vprašanje davčne odgovornosti, tudi davčne konsolidacije. Pomembno je poudariti, da nismo več v obdobju davčne konsolidacije. Eh, kot je bilo eh, že rečeno, eh, gre v evroobmočju sedaj že za ekspanzivno davčno politiko, strukturni primankljaj, če upoštevamo gospodarski cikl se torej povečuje, če se izrazim z drugimi besedami. Eh, zaradi tega je potrebna zaokrežitev monetarne unije. Upamo, eh, da eh, bo dosežen napredek ali pa da bodo pripravljeni vse navi načrti že tekom tega meseca v skladu za priporočili petih predsednikov. Sedaj namreč poteka posvet glede priprave druge stopnje ukrepov. Potem pa situacija v Grčiji. kar zadeva Grčijo, uh, zaključujemo prvi pregled eh, in uh, eh, kmalo uh, bo uh, zagotovljen tudi naslednji, naslednji svežen pomoči. Grčija je izvedla številne, številne reforme v zadnjih letih in na ta način so uh, ponovno vzpostavili konkurenčnost eh, grškega gospodarstva. Grčija eh, je vzpostavila tudi eh, finančno stabilnost. Lahko pričakujemo tudi, da bo v Grčiji ponovno vzpostavljena gospodarska rast. 27 od 28 držav članic ima gospodarsko rast in upamo, da bomo okvalo lahko isto trdili tudi za Grčijo, namreč še tekom tega leta. Eh, potem pa razvoj menjalnih tečajev. Seveda, če je država članica evroobmočja, potem ne, mora, eh, ne more razrednotiti lastne eh, valute. Obstajajo namreč omejitve in zato je potrebno spremljati konkurenčnost držav članic evroobmočja, tako da se Eh, neravnovesja ne nakopičijo. Eh, pravočasno se je potrebno odzvati na situacijo in eh, na to se sedaj osredotočamo v okviru postopka ugotavljanja makrofinančnih neravnovesij. Najlepša hvala. Hvala lepa. Preden predam predsedstvo kolegici Ulskok, dajem besedo še komisarki Tyson. Hvala lepa, gospod predsedujoči najprej eh, k vprašanju gospoda Rozatija, kaj smo storili z eh, socialnimi eh, kazalniki. Te smo uporabili v priporočilih za posamezne države. Na ta način smo imeli bolj poglobljeno znanje o posameznih državah. Tukaj gre za brezposelnost, za dolgotrajno brezposelnost. In uh, za številne države članice smo podali zelo jasna uh, priporočila. Uh, če si ogledamo le priporočila za aktivno politiko za poslovanje, lahko vidite, da smo priporočila na tem področju podali za skoraj da polovico držav članic in pozvali smo k povezavi socialnega varstva eh, z zaposlovanjem. Kar zadeva eh, brezposobnost med mladimi, smo eh, tudi izdali priporočila za posamezne države. Seveda imamo pobudo za jamstvo za mlade in videli bomo, kako bomo lahko v prihodnosti na kar najboljši način nadaljevali s tem. Seveda pa je to vključeno tudi v priporočila za posamezne države in tudi za mm, dolgoračno brezposelne eh, smo izdali določena priporočila, mislim, da za šest držav članic eh, in izdali smo tudi posebna priporočila skoraj da za eno eh, izmed štirih držav članic. Podali smo tudi določena priporočila priporočila glede prehoda e, z atipičnih e, delovnih razmeri na tipična delovna e, razmerja. Ogledati si želimo tudi pogodbe za zaposlovanje v državah članicah. obstaja tudi pojav eh, tako imenovanih samozaposlenih eh, in eh, tukaj gre za dvojen razvoj trga delovne sile. Gospa Rodriguez, vprašanje v zvezi z neenakostjo ste postavili. Verjamemo v trikotnik davčne odgovornosti, strukturne reforme, ulaganja, različna vlaganja. Na ta način uh, bomo ukropili produktivnost in zagotovili um, boljšo gospodarsko situacijo. Seveda pa se to ne more zgoditi čez noč. Mislim, da lahko uh, poskrbimo za izboljšave. In kot je bilo ravno kar omenjeno, eh, z poglobitvijo gospodarske in monetarne unije bomo zagotovili večjo konvergenčnost, to pa potrebujemo za stabilnost monetarne unije. Jean-Claude Juncker je zelo jasno povedal, da želimo eh, konvergenčnost, želimo pa eh, tudi upoštevanje eh, socialnih vidikov. To je ambicija te komisije in sodelujemo pri dosegi tega cilja v prihodnosti. Najlepša hvala. You, Simon, Najlepša hvala in hvala gospod Simon, da ste predsedovali prvi polovici, sedaj pa Nils Torvalc za minuto in pol. Thank you, commissioner, for being here. Uh, Najlepša hvala. Hvala obima komisarjama, eh, da sta tukaj z nami. Mislim, da vsi že skoraj da religiozno verjamemo v konvergenčnost v Evropski uniji in študija eh, univerze v Brenoju kaže to, tako kot tudi študije drugih eh, univerz. Namreč, da konvergenčnosti ni tisti, eh, ki se spomnimo zgodovinske ironije, se spomnimo tudi, da je Gregor Mendels pripravil študijo eh, na temo rastlinskih hibridov. Eh, kar počnemo sedaj je, da poskušamo skoraj da brezupno verjeti v konvergenčnost, torej uh, vzpostavljamo uh, nekakšne otroške hibride oziroma državne hibride. Enrique Caldešarmon za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. No, da vidimo, če mi bo uspelo štiri stvari povedati. Najprej bi se želel dotakniti upravljanja in vodenja. E, če je upravljanje podrejeno volilnim obdobjem, e, je situacija takšna, kot je. V naši državi sicer je to povezano z sankcijami, ampak vsaj imamo predpise. In e, treba je razmišljati o strukturi ter o upravljanju v posameznih državah, saj v nekaterih državah prihaja do eh, pravega strukturnega neupravljanja. Potem drugič, kako to, da je v teh priporočilih manj priporočil v zvezi z brezposobnostjo med mladimi kot lansko leto? Vem, da ta eh, zadeva ni več tako pereča, kot je bila, ampak je še vedno zelo huda. Tretjič, fleksi um, varnost, torej prožna varnost. To pomeni, da kadar, nekdo, je, bre, kadar je nekdo brezposelnost, se družba ukvarja z njim. To pomeni veliko sredstev za uh, javno blagajno. In uh, četrtič, še nekaj me zanima pri zaposlovanju. Uh, nadaljevati je treba mobilnost in um, preseljevanje za zagotavljanje zaposlitve. Potrebovali pa bi celo vrsto spremenljivk za določitev te dinamike na tem področju. Uh, in med njimi mora biti tudi upoštevanje enakosti med spoloma. Hvala. Zdaj pa Mariza Matijaš. Hvala, gospa predsedujoča. Vprašanje imam za komisarja Dombrovskisa in to zelo kratko. Eh, niste v bistvu ničesar odgovorili v zvezi s sankcijami in zato bi ustrajala na tem. Eh, povedali ste, da je treba zagotavljati pozitivno gospodarsko okolje, vendar pa niste povedali na kakšen način in eh, na katerih področjih. In zato ali menite, da je možno, da bi komisija ravnala na različen način napram državam, ki imajo prevelik premankljaj, eh, med njimi Portugalska in Španija, in da komisija o njih razpravlja drugače kot naprimer o Belgiji ali Franciji, zato ker je po mojem edina razlaga, ki jo najdem za to stanje, ta, da ali eh, je komisiji, eh, Evropske komisiji bolj všeč določena vlada in to upošteva ali pa upošteva gospodarsko težo posameznih držav. Namreč gospodarske realnosti in pozitivnega gospodarskega okolja, kot ga vi imenujete, jaz ne vidim nikjer. Eh, medtem, ko bi ta priporočila v bistvu morala veljati na enak način za vse države, ali ne? Torej, ob tej politični in pravni zmešnjavi, ki jo imamo sedaj, je tudi tudi evropski projekt v veliki nevarnosti. Hvala lepa. Žval Pimenta Lopeš. Hvala lepa. Realnost kaže, kakšni so rezultati gospodarske politike in politike Evropske unije na dveh ravneh. Imamo sisteme, ki so nesprejemljivi, ki eh, določajo ukrepe posameznim državam, kakršna je Portugalska in sicer vrčevalne ukrepe, ki jih nadzira tudi trojka in ki vplivajo eh, samo še na povečevanje revščine. 125 milijonov evropejcev živi na robu revščine in eh, nestalna delovna mesta, eh, slabi pogoji za delo, vse to vpliva na položaj na trgu dela in povzroča več negotovosti. Eh, To se tudi znižuje potrošnja in vse to je povezano z nizko stopnjo um, zaposlovanja. In v uh, priporočilih za posamezne države uh, se kaže, da so v bistvu nerealna. Uh, pri uh, portugalski eh, se govori o metodi za izračun primankljaja, ki jo je vzpostavila trojka. In ta situacija gre samo v korist posojilo dajavcev, eh, ki so določili tudi obrestne mire za eh, svoje terjatve. Zato bi morali imeti Ali je komisija razmislila o tem, kako uh, preračunati uh, obrestne mire uh, in na ta način vplivati na zmanjšanje uh, državnih dolgov? Hvala. Gospod Dombrovskis, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej konvergenčnosti. Res je. Konvergenčnost je nekaj, čim mor smo bili priča pred eh, izbruhom finančne in gospodarske krize. Nažalost eh, pa konvergenčnosti od takrat naprej ni. Torej, ponovno moramo uspodbuditi eh, ta proces konvergenčnosti med državami članicami, pa tudi znotraj držav članic. In različni načini obstajajo za to. Evropska komisija bi eh, rada uporabila eh, izmenjavo najboljših prak, zdoročanje in izpolnjevanje kriterijev in tako naprej. Potem pa k vprašanju upravljanja, k priporočilom za boj proti brezpaselnosti, predvsem brezpaselnosti med mladimi. Eh, tukaj je tudi načelo prožne varnosti. Res je. Predlagamo eh, manj eh, priporočil vprašanja, za eh, posamezne eh, države, eh, kar je tudi parlament pohvalil. Torej, če je vse prednostna naloga, potem na koncu nič ni prednostna naloga. socialnim in okoljskim kazalnikom eh, dajemo večjo vloko. In eh, boj proti brezposelnosti mladih je ena izmed ključnih eh, prednostnih nalog. In uh, skušali smo uh, ugotoviti tudi, kako pospešiti uh, boj proti brezpaselnosti med mladimi in kako hitreje zagnati projekt jamstva za mlade. Potem pa pakt stabilnosti in rasti. Naloga Evropske komisije kot varohinje pogodb je, da zagotovi stabilnost in rast in pa spoštovanje pakta stabilnosti in rasti. Evropska komisija je sprejela odločitev, da se bo k temu vprašanju vrnila in sicer v okviru člena 1.26 eh, in sicer julija eh, za eh, Španijo in Portugalsko. Vendar pa vam ne morem podati dodatnih informacij, kajti odločitev komisija bo sprejeta v začetku julija. Potem pa je bilo zastavljeno vprašanje v povezavi z Francijo in Portugalsko. In vprašanje ali načelo enake obravnave velja za vse države članice. To je zares eh, pomembno vprašanje in komisija je že večkrat poudarila, da upošteva pakt stabilnosti in uh, rasti, ki temeli na pravilih in dokazih uh, in upoštevamo tudi diskrecijske pravice, uh, ki so vključene v uh, pakt stabilnosti in rasti. Francija mora svoj eh, primankljaj v prihodnem letu eh, znižati pod 3 odstotke in komisija seveda eh, razvoj v Franciji skrbno spremlja in pripravljamo tudi priporočila za leta 2017. Za Belgijo pa smo ugotovili, da presežnega primankljaja ni. Thank you, Commissioner Tyson. Ja, thank you. Hvala lepa, komisarka Tyson. Kratka bom. Naj nekaj povem o brezposelnosti mladih. Če si ogledamo številke, potem lahko eh, vidimo, da je prišlo do določenega napredka. Če eh, primerjamo april 2016 in april 2015, potem lahko vidimo, da imamo 495 tisoč eh, brezposelnih manj. To pomeni, da je brezposelnih manj in razvoj je torej dober ampak 1,4 milijona je še zmeraj brezposelnih, torej ne moremo biti zadovoljni in moramo nadaljevati z tem jamstvom za mlade. Eh, če si ogledamo priporočila eh, eh, po posameznih državah, potem lahko vidimo, da to ni vključeno v priporočila, je pa to navedeno v uvodnih izjavah. Nismo pozabili na brezposelnost med mladimi. To je še zmeraj naša prioriteta. Eh, in pomembna eh, prioriteta. Eh, kaj ti, če toliko mladih išče delovno mesto, potem se jih ravno toliko nahaja v tragični situaciji, kaj ti ne morejo si urediti življenja. Poskrbeli smo tudi za predhodno uh, financiranje uh, evropske uh, pobude za zaposlovanje. Uh, izvedli bomo pregled in videli bomo, uh, kaj storiti v prihodnosti. Nismo uh, še um, tam. Uh, kjer bi si želeli, ampak strukturne reforme se izvajajo, situacija eh, je že eh, boljša in eh, sodelujemo skupaj z podjetji pri pripravi pripravništev, pri boljši povezavi izobraževalnega in podjetniškega sveta. Potrebno je zagotoviti vsega, ustrezna, eh, potrebno je poskrbeti za ustrezna partnerstva in to tudi eh, počnemo. In sicer v okviru eh, novo ustanovljenega pakta za mlade, vendar pa nas veliko dela še čaka in tega se vsi dobro zavedamo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, sedaj pa dobiti besedo Ernest Urtoson za minuto in pol. Najlepša hvala. Za podpredsednika Dobromskiska imam vprašanje, gre za španski proračun. V pripovečerjih eh, z dne 9. marca eh, o preseženem primankljaju ste v deveti točki poudarili, eh, da primankljaj eh, ni bil eh, znižen zaradi posledic eh, reform eh, na eh, področju eh, davka na eh, fizične osebe. Eh, torej, zanima me, kaj več o tem in gospod podpredsednik, zanima me, ali eh, Evropska eh, komisija eh, meni, da obstaja manevrski prostor za nadaljne zniževanje davkov v Španiji. Hvala lepa. Hvala lepa. Tena Stanovska, beseda vaša. Yes, thank you. My question... Najlepša hvala. Moje vprašanje se nanaša na eh, priporočila po posameznih eh, državah. Podpredsednik eh, Dobrovskih, Dobrovski, govorili ste o teh eh, priporočilih in dajete ali da dajete prednost uh, socialnim uh, skladom uh, in pa uh, da želite zaposlovanje. Imate tudi specifične instrumente, uh, ki omogočajo pregled izvajanja uh, gospodarskih priporočil, nimate pa ustreznih instrumentov za uh, področje zaposlovanja. In to je tudi vprašanje za komisarko Tyson. Ali imate kakšne predloge eh, glede tega, kako preveriti izpolnjevanje eh, socialnih eh, priporočil v državah članicah? In še eno vprašanje. kaj storiti, eh, če so priporočila na socialnem področju v nasprotju z eh, priporočili na gospodarskem področju. Ukrepi, ki jih je izvedla Latvija na tem področju, so bili prvi ukrepi, ki so bili izvedeni v Evropski uniji. Eh, in vsi vemo, kakšne so bile posledice. Najlepša hvala, Marko Vali. Hvala, predsedujoča. Tudi v imenu kolegice se bom oglesil, zato bom nekoliko dlje govoril. Torej, tudi letos je pri vprašanju upravljanja linija ki sledi komisija precej jasna v zvezi s tem eh, splošnim načelom, da je treba zamejiti stroške eh, ter izvajati reforme, ampak vidimo, kaj to povzroča v Franciji in drugot. Državljani imajo pravico, da ščitijo svoje pravice in da protestirajo proti tehnokratskim eh, pravilom, ki se jim usiljujejo v nekaterih državah, kot so Italija, Grčija in drugi. Eh, gre tukaj dejansko za, um, rez, za um, uspeh špekulacij in za odpiranje vrat uh, za dodatne špekulacije. In verjetno bomo kmalo slišali uh, kako bodo špekulantje spet odpirali eh, v Grčiji vprašanje plačevanja obresti in odplačevanja posojil. No, ampak morali bi bolje prisluhniti gospodu Stabatiju, Nemcu, ki uh, je zelo uh, lepo povedal, da evro ne deluje. To je edini Nemec, ki v tej situaciji razume, da je evro valuta, ki zavezuje 19 držav članic in da je tukaj veliko neuravnovesi. Um, ehm, in največje neuravnovesje je to, ki povzroča tudi um, Eh, nov rekord v višini 200 milijonov evrov v presežku um, za Nemčijo in njena posojila, ki so namenjena območjem v slabšem položaju v Evropi. In tako, da to pomeni, da bo spet finančni minister prosil za sredstva, ki nam jih bo potem spet ponudil v obliki neposrednih naložb in tako naprej. Torej, čestitke še enkrat. Oprostite, imel sem tri minute na voljo. Ja ampak tri minute imam na voljo. Zakaj torej ne smem govoriti naprej? Mogoče me ustavljate zato, ker govorim stvari, ki vam niso všeč. Ne, v imenu svoje skupine govorim, v imenu imam dva slota, dve. Oh, no FDD je skupina kot vsaka druga. Zakaj mi torej ne date mojih treh minut? Mislim, da je ta video zelo dober. Poslal ga bom vsem v Italiji. Hvala lepa. Besedo dajem Dominiku Matan. Eh. Hvala lepa. No, mogoče se bom ponavljal, ampak upam, da mi boste vseeno prisluhnili. Uh, ampak bojim se, da uh, se spet lotevate razlogov, um, posledici ne razlogov in da stvari gledate z napačnega uh, zornega kota uh, in z vidika držav low cost. Pravite, da je globalizacija neizogibna in da se je moramo udeležiti in poleg tega ustvarjate uh, Eh, vašo socialno Evropo znotraj Evropi se prožno varnostjo, pravicami za delavce, prostim gibanjem, eh, blaga, storitev, kapitala in oseb, poleg tega konkurenčnost med severom in jugom, ki se je sedaj izgubila v prid konkurenčnosti med vzhodom in zahodom, kar, ki pa, ta pa povzroča zelo veliko brezposelnosti in zato imam vprašanja za vas. Kako lahko v teh okoliščinah in zakaj nadaljujete s pogajanji o TTIP-ju za ZDA? pri čemer eh, je jasno, da bo ZDA s svojimi zahtevami porušila evropsko proizvodnjo in drugič, pri tem, ko imamo 21 milijonov brezposelnih in od tega 4 milijone mladih, dopuščate sprejemanje um, ekonomskih migrantov ter trdite, da bo prihod ekonomskih migrantov v Evropo povzročil povečanje prihodkov na naši strani. Hvala. Zdaj pa dajem besedo podpredsedniku gospodu Dobrovskisu. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Najprej k prvemu vprašanju. Proračun Španije in pa eh, davek eh, na osebni dohodek. Seveda je šlo za vprašanje, ali e, je e, reforma davka na osebni dohodek vplivala tudi e, na zmanjšanje primankljaja. Lahko vam zagotovim več tehničnih informacij. Ali obstaja manjvrski prostor? v tem trenutku? To je bilo vaše naslednje vprašanje. Evropska komisija je v primeru Španije priporočila, da zmanjša eh, svoj eh, državni eh, primankljaj. Eh, in sicer eh, že v letošnjem letu in potem še bolj v letu 2017 gre za postopek presežnega primankljaja. Španija uh, mora uresničiti cilje na področju davčne politike in poleg tega uh, mora uh, poskrbeti tudi za ustrezno uh, politiko, uh, ki bo poskrbela za nadomestila uh, v uh, primeru uh, nadaljne reforme uh, davkov. Thank you. Seveda, kot veste, dajemo zgolj e, splošna priporočila in e, priporočamo državam članicam, da e, davčno obremenitev prenesejo z najnižjega delovskega sloja na druga področja, recimo na kapital, na nepremičnine, na zeleno obdočevanje in tako naprej. Torej gre za celotno sliko, davek na osebni dohodek je le en segment potem pa uravnoteženost eh, fiskalnih, eh, gospodarskih in socialnih vidikov. Skušamo eh, upoštevati socialne vidike in pa zaposlovanje v veliko večji meri kot v preteklosti. To velja tudi za Latvijo. Latvija je morala iti skozi zelo težavno obdobje prilagajanja. Ampak hkrati smo vzpostavili dodatno uh, socialno uh, varnostno mrežo za spopadanje za to krizo. In potem še. k vprašanju splošne politike in eh, k varčnosti, jaz bi še enkrat povdaril, da je ehm, da se trenutno strukturni eh, davčni primankljaj povečuje eh, in takšna situacija skoraj da v vseh državah članicah. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje eh, v povezavi z eh, preseškom Nemčije, tudi o tem govorimo v eh, priporočilih po posameznih državah. Nemčija ima določena gospodarska neravnovesja in mora uporabiti svoj manevrski prostor na davčnem področju, da okrepi popraševanje v gospodarskem sektorju in še eh, prosti pretok eh, kapitala, eh, oseb in storitev. Te svoboščine so temelj Evropskega notranjega trga in namen Evropske komisije je seveda, da te svoboščine zaščitim. in še k vprašanju pogajanj eh, v zvezi z čezatlansko trgovinsko pogodbo. Z temi pogajanji nadaljujemo, to je ena izmed naših prioritet na eh, trgovinskem področju in mislim, eh, da ta pogodba ponuja otipljive prednosti na obeh straneh Atlantika. Begunska kriza, to je zelo zapleteno vprašanje ne morda tipično vprašanje za to razpravo, seveda pa je naloga eh, Evropske unije, da eh, pomaga vsem tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Krati pa je potrebno razlikovati eh, med begunci in pa ekonomskimi imigranti in okrepiti je potrebno tudi varstvo zunanih meja in to delo seveda poteka. Najlepša hvala. Komisarka Tyson. Ja, very quickly, uh, because I think that... No, zelo nakratko. Mislim, da je Valdis odgovoril na večino vprašanj. Samo odgovor v zvezi s sprejemom beguncev. Zakaj to počnemo in zakaj se organiziramo v Evropi? Zato, ker obstaja tudi nekaj, čemur pravimo etika in vest in imamo zakonsko in moralno obveznost, da sprejmemo tiste, ki iščejo zaščito in uh, si rešujejo življenje. In mislim, da pri naših 550 eh, milijonih prebivalcev imamo zmožnost sprejeti ljudi, ki iščejo ponoči in mislim, da to lahko počnemo tako, kot to počno veliko drugih po svetu in da moramo mi ravno tako prevzeti lastno odgovornost in sprejeti del teh ljudi, eh, teh beguncev in eh, ne gre samo za to, ker smo podpisniki mednarodnih sporazumov in imamo obveznosti iz tega naslova, ampak tudi zato, ker moramo pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč. Še nekaj sem želela povedati v zvezi s eh, TTIP-em, vendar je Valdis že odgovoril, tako da mm, eh, se bom tukaj ustavila in prepustila besedo predsedujoči. Bernard Mono za minuto in pol. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Glede na to, da ni gospoda Moskovisija, bom vprašanje postavil gospodu Dombrovskisu. Torej, e, evropski semester in e, specifična priporočila za Francijo zadevajo tudi to, kar je specifično v našem davčnem sistemu. Eh, naš davčni sistem namreč ne, eh, menda ne podpira dovolj gospodarstva in rasti, ampak je bolj ugoden za potrošnjo. Torej želite vplivati na naš eh, splošni davčni zakonnik in um, ali naj vplivamo potom davkov na potrošnjo, tako da dvignemo DVA, eh, oziroma naj uporabljamo eh, znižano eh, davčno stopnjo. V Franciji pa v bistvu gre predvsem za določitev davčne osnove, ampak ni nam jasno, kam želite priti s tem. V bistvu se želite dotakniti ene eh, zadnjih trdnjav eh, državne suverenosti in poslušajte, nam hočete vsi usiliti model iz baljskih držav, ki je posebne učinkovit, ali nam želite usiliti tuje davčne modele. Če komisija želi uživati ugled, bi se morala eh, predvsem lotiti naloge, da se se bori proti agresivni davčni politiki multinacionalk, predvsem v digitalnem svetu, kot je Google naprimer, in jih prisiliti, da plačujejo davke v državah članicah. In zato, gospod Dombrovski, me zanima, ali nameravate res vzpostaviti davčno unijo? Hvala. Gospod Niedermayer, izvolite. Hvala. Danes zjutraj smo prisluhnili predsedniku Evroskupine, ko je govoril o uveljavljanju fiskalnih pravil. Rekel je, da se vračamo v čase, ko se neumen pakt spreminja v bolj inteligenten pakt. No, na to nismo ravno najbolj ponosni. Danes pa govorimo o priporočilih. In 11 odstotkov priporočil iz leta 2012 eh, eh, je doseglo eh, popoln oziroma bistven napredek 40 odstotkov, nekaj napredka, predvsej pa tudi nič napredka in te številke so se v letošnjem letu oziroma v lanskem letu zelo znižale. Torej, samo 4 odstotke priporočil je bilo res izvedenih. Mislim, da se moramo bolj odgovorno začeti obnašati. To je nujnega pomena za uh, politiko v prihodnje. Uh, no, potem je bilo omenjeno tudi, da je priporočil po državah zdaj manj. Sam sem se osredotočil na uh, Češko, gre za ranljive otroke, za uh, razvoj in uh, raziskave in še nekaj drugih priporočil. Eno priporočilo iz preteklosti pa je bilo opuščeno. Ne vem, zakaj si zdaj toliko prizadevamo za zmanjšanje e, priporočil. Romana Tomc, za minuto in pol izvolite. Pa za besedo, spoštovana komisarka, gospa Tajsnova, spoštovani komisar, gospod Dombrovskis. E, zelo pohvalno je, da lahko iz prve roke dobimo odgovore na naše vprašanja. In naj začnem z ugotovitvijo, da najbrž med nami ni nikogar, ki se ne bi strinjal s tem, da mora Evropa ostati ali pa postati spet najmočnejše svetovno gospodarstvo z najbolj razvitim tudi socialnim sistemom. Te želje, ki smo jih oblikovali v cilje, smo zapisali v številnih dokumentih. Zaposlili smo veliko služb, da preverjajo, ali smo na pravi poti do njihove uresničitve. Vendar imam sama že nekaj časa občutek, da postajajo nekateri dokumenti samo črke na papirju. Zaveze, ki jih dajo države v svojih reformnih programih in paktih stabilnosti, pa so včasih prazne besede. Zatakne se, ko bi se morale te zaveze uresničiti. Ali gre pri tem za pomankanje energije ali za šip, šipke vlade, za načrtno neukrepanje, pa je resno vprašanje. Enako se dogaja tudi na primeru moje države, Slovenije. Reforme, ki bi jih morali nujno narediti, zdravstvena, pokojninska, trg dela in še nekatere, ostajajo črke na papirju. Konkretnih ukrepov ni. In zato moj pomislek in moje vprašanje. Če želimo, da bodo države resnično ukrepale, ne samo moja država, tudi ostale države, in priporočila obravnavale z večjo odgovornostjo, bomo morali najti recept kaj storiti, če države ne ukrepajo. Torej sprašujem vaju, oba dva komisarja, ali imamo način, kaj lahko naredimo, da bodo države članice bolj resne pri uresničevanju reform. Thank you, uh, Vice President Dombrovski. Hvala, gospod Dombrovski, izvolite. Uh, uh, Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se lotil priporočil po posameznih državah v zvezi z davki. Uh, predvsem imam tukaj v mislih Francijo. Gre za to, da se zmanjšajo davki pri podjetjih za podjetja, da se pa razširi davčna stopna na splošno, tudi ko gre za DDV. Eh, gre tudi za eh, davke na osebni dohodek, eh, ki so del reforme iz leta 2016. Mislim, da je iz tega jasno, da ni nobenega priporočila o tem, ali gre za progresivno davčno stopno ali za uh, splošno davčno stopno. Mislim, da komisija upošteva ureditev držav članic. Gre za to, da se davčno osnovo prenese stran od eh, dela in da se to potem eh, porazdeli drugot eh, pri potrošnji, naprimer. To, kar priporočamo za Francijo, je v skladu s tistim, kar priporočamo tudi za druge države članice. Seveda pa upoštevamo tudi posebnosti Francije in drugih držav. Potem izogibanje plačila davkov. To sem omenil že v svojih uvodnih besedah. Eh, komisija vsekakor podaja predloge na tem področju, veliko jih je že pripravila in ta tema je visoko na eh, naši lestvici prioritet. Potem pa še nekaj o priporočilih za države in pa o samem izvajanju teh priporočil. To skrbi tudi komisijo. Eh, napredek pri izvajanju teh priporočil je omejen ali pa delen in eh, moramo se bolj povezati z državami članicami, da bomo izvajanje izboljšali. Ampak še enkrat naj ponovim, nimamo nekih mehanizmov za prisilo, ki bi bili povezani s temi priporočili. Nekaj povezav obstaja, ko gre za makroekonomsko pogojevanje, naprimer v okviru eh, strukturnih in investicijskih načrtov EU. Eh, to se lahko uporabi za to, da eh, dosežemo izvajanje priporočil po posameznih državah, vendar pa namen komisije ni, da bi vzpostavila mehanizem sankcij, ko gre za izvajanje priporočil po državah članicah tu zadeva reforme in izvajanje priporočil je v interesu držav članic. V naslednjih letih bomo tudi uporabljali pristop eh, eh, pragov in kriterijev. To je zapisano tudi v poročilu petih predsednikov. In Eh, kriteriji bodo postali tudi bolj pravno zavezujoči s časoma, vendar pa moramo o tem še razpravljati in doseči tudi dogovor s sozakonodajalcema. Pa še eno vprašanje v zvezi z priporočili bilo postavljeno. Res je, da ta priporočila pokrivajo številna področja politik. Skušamo se osredotočiti na evropski semester. In to pomeni, da je priporočil manj in da pokrivajo tudi manj področji, eh, zdaj sploh ta zadnja priporočila. Hvala, komisarka Tajsen, izvolite. Hvala, zelo kratka bom. Eh, glede priporočila, ali jih je več ali manj, gospodu Niedermayerju lahko odgovorim eh, takole. Prej so bila oblikovana po skupinah in tako se oblikujejo tudi še zdaj. Eh, napredek pri strukturnih reformah v državah članicah. Eh, še nekaj v zvezi s tem. Eh, tukaj ne računamo samo na poročila, ki jih izdajo države članice, ampak si ogledamo tudi dejanske številke in pa podatke po državah. Skupaj z državami smo razvili kazalnike, ki nam kažejo, kako se lahko strinjamo in kje se lahko strinjamo v zvezi z načini merjenja napredka. In uh, omenjena je bila že uh, makroekonomska kondicionalnost oziroma pogojevanje. Proračuni pa so tudi vse bolj usmerjeni v rezultate. Uh, vse bolj zahtevamo, da se dokažejo rezultati in delamo uh, na uh, eh, metodologiji v zvezi s tem. To nam bo prihodno omogočilo, da dosežemo dejanske rezultate. Hvala, Prvož Berez. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, gospa komisarka, uh, vprašanje imam za gospoda Dombrovskisa. Uh, Um, najprej, ali se je komisija začela ukvarjati nekoliko z razsežnostjo evrskega območja, tudi s letnim pregledom uh, stanja? Uh, ampak zanima me, v kolikšni miri to upoštevate tudi pri pripravi um, priporočil za posamezne države, zato ker se zdi, eh, da vendar le obstajajo povezave med gospodarstvi enih in drugih. Potem pa me tudi še zanima, kakšen je postopek za makroekonomska neuravnovesja. Ali eh, Evropska komisija resno jemlje ta postopek in ali dejansko izjava, eh, izvaja vsa pravila in tudi pravilo, ki je bilo izglasovano v pravilu, parlamentu v zvezi s tem in če je tako, kako lahko obrazložite, da države, ki so že več let zapored, precej dlje od pragov, ki so določeni v postopku, Eh, niso naredile kaj več in da niso bili, bila uporabljena vsa urodja, ki jih ponuja zakonodaja. Eh, ne trdim sicer, da bi bilo treba vse sankcionirati, ampak eh, menim, da če imamo predpise in imamo pravila, je to zato, da se uporabljajo. In zato me zanima, ali ima komisija morda kakšen nov pristop, ki zadeva v celoti vse predpise iz pakta stabilnosti. Thank you Javi López. Hola, Javi López, izvolite. Muchas gracias. Eh... Najlepša hvala. Dejansko je presenetljivo, da je komisija tako um, Thank you v bistvu tako nedejavna ob situaciji, ki jo imamo, s tako visoko brezposelnostjo, z rastjo, ki je nekje v bližini nič. Ehm, seveda se ne moramo pri tem primerjati z druženimi državami, ampak jasno je, da so eh, davčni predpisi in davčni cilji, ter cilji, ki smo se jih zastavili na področju dela, fleksibilnosti in zaposlovanja, eh, v bistvu daleč od ciljev, ki smo si jih zastavili in da je to naše gospodarstvo potisnilo k tlom. In eh, ne nazadnje, Eh, se sprašujemo, ali je komisija dejansko začela za neko ekspazivno politiko. Eh, v času gospodarske krize so bile sicer storjene napake in sicer dve napaki, vendar pa vsaj v recesijo nismo padli. Zdaj pa eh, se ob vseh teh ukrepih oziroma predpisih, ki jih imamo, kaže, da gospodarstvo raslo ne bo. Um, in to se pozna tudi v plačni politiki, pri čemer nekateri vendarle ohranjajo zelo visoke prihodke. In zato vprašanje zanima me, ali uh, ta. Um, Eh, davčna, eh, te, te, te reforme na davčnem področju sploh delujejo eh, in tudi ali fleksibilnost na področju zaposlovanja prinaša kakšne rezultate. To se sprašujem predvsem na primeru Španije in zanima me, ali bo možno doseči te cilje ob izvajanju politik ter zniževanju zastavljenih ciljev. Hvala. Gospa Ivana Maletič. Are you representing her? Yes, I am chairman, uh, okay. if I may speak. Jaz jo zastopam. Gospod Maletič, uh, uh, zastopam. Die zal ik in het Nederlands stellen. Um, de opmerkingen van onder andere Jeroen... Ja, v nizozemščini bom govoril. Uh, in mislim, da uh, ste danes potresli še nekaj dodatne soli na rano s eh, temi dodatnimi priporočili za proračunska pravila v državah članicah, ki jih skušate usiliti državam članicam. Tega niste storili že z dvojčkom, pa s šesterčkom tudi ne. In v svežnju, ki ga je komisija sprejela oktobra, je pripravila predloge za spremembe za evropski semester, za to, da bi povečala učinek lastnih priporočil. Uh, in Seveda gre pri tem predvsem za določene prilagoditve, vendar se sam sprašujem, ali ne bi poleg palice predvideli tudi kakšnega korenčka, torej kakšne spodbude, da bi državam šlo bolje, naprimer eh, natečaje za dostop do strukturnih skladov, ehm, eh, dostop do mm, evroobveznic um, in tako naprej. Če komisija ne more doseči, da bi se izvajala njena proporočila, potem bi morali najti neko uh, kombinacijo obojih uh, možnih ukrepov. In uh, kakšna je vaša ocena mm, pred in po izvajanju uh, o učinkovitosti tega, kar predlagate? Najlepša hvala. Imam vprašanje za Marjane Tyson. Uh, V priporočilih po posameznih eh, državah je govor eh, o velikem pritoku beguncev in ekonomskih migrantov, kar ima gospodarske posledice za države članice. Kratkoročno eh, računa Evropska komisija z višjimi proračunskimi izdatki. Uspeh pa bo mogoče le, če bo uspešna integracija beguncev na trg delovne sile. Jaz sem bil poročevalec v senci za eh, poročilo kolega Beleta, imeli smo različna eh, mnenja. Eh, na koncu smo sprejeli 36 kompromisov in bili smo enotnega mnenja, potrebujemo ustrezno jezikovno, mnenje, tako, jezikovno znanje, tako da bodo begunci lahko našli delovno mesto. Seveda ne smemo znižati minimalnih plač, kajti veljati mora načelo enakopravne obravnave, potrebujemo pa tudi več sredstev v okviru Evropskega socialnega sklada. Dejali so de, nekateri so dejali, da potrebujemo za to poseben sklad. Imamo sklad za izil eh, migracije in integracije. Več kot 3 milijarde evrov je na voljo. Ali ne bi poslali napačno sporočilo, če. Eh, bi eh, naenkrat namenili veliko sredstev za migrante, za druge socialne politike, pa uh, več sploh ne, Marijane, uh, ali bi Evropska komisija uh, podprla idejo, da uporabimo sredstva iz tega skupnega sklada za migrante, ali pa menite, da potrebujemo poseben sklad. Hvala, gospod Marijas. Ήθελα να ρωτήσω, I would like to put a question for Mr. Dombrovskis. Господу Домбровски, су бом поставил прашање, говорил бом грешко. Άκουσα τις προτάσεις σας και βλέπω... Послушал съм to, kar ste povedali in vidim, da uh, trmasto ustrajate na isti poti in sicer, da nam siljujete recept, ki ni uspešen. 40 odstotkov Grkov je pod pragom revščine, milijon in pol ljudi je brezposelnih in kljub tretjemu memorandumu se določajo še novi davki, gospodarstvo razpada. In tretji referendum zahteva dodatne presežke v višini treh odstotkov in to pomeni toliko manj sredstev za realno gospodarstvo. Vprašanje dolga še ni reš, rešeno. Eh, to pomeni velike težave za delovanje ekonomije in zato me zanima, kaj nameravate storiti vsemi temi brezposelnimi? Eh, dosegli smo že rekord na področju brezposobnosti med mladimi 50 odstotkov. Imamo rekordne številke eh, pri brezposobnostih in kako se, morate, se nameravate tega lotiti v Grčiji? Eh, problem je v tem, da mladi pričakujejo neko rešitev, ampak ničesar konkretnega nisem slišal, ki, kar bi lahko pripeljalo do um, neke možnosti, da bi ti mladi ljudje v bližnji prihodnosti našli kakšno rešitev. Mogoče eh, je kakšna rešitev možna v prihodnih desetih letih, ne vem, ampak desetletno obdobje je zelo dolgo obdobje, eh, v katerem bi eh, Grki morali trpeti zaradi te tako trde politike, ki je upirjena proti njim. Second question. Marko Vali, eh, lahko boste postavili še eno vprašanje, čeprav se je vaša stranka odločila proti temu, ampak izvolite besedo še enkrat. Hvala lepa, žal mi je, da ste me prej prekinili, ampak očitno je prišlo do nesporazuma med eh, sekretarjatom in našimi sodelavci, zato k bistvu. Eh, kolegica Beres je že izpostavila to, kar želim povedati tudi sam. Treba je um, delovati odločno, kar pomeni, da se ne sme zatiskati oči pred uh, problemi, ki jih ima Nemčija in, uh, ali Francija, naprimer, zato da se potem laže napade kakšno drugo državo. To je trenutna situacija uporabe pravil, ki ne deluje. Uh, Videli smo že to, da če že imamo skupno valuto, potrebujemo tudi mehanizme, eh, kompenzacijske mehanizme, ki bodo delovali in eh, pri katerih bomo eh, tudi imeli ukrepe za države s presežkom. Taka situacija, ki kot jo imamo sedaj, lahko pripelje samo še do več neravnovesij in eh, brezposelnosti. To je jasno in če tega ne bomo rešili, bomo čez štiri leta imeli še uh, bolj katastrofalne rezultate. Hvala. Zdaj pa besedo dobi podpredsednik komisije, gospod Dombrovski, si izvolite. Okay, uh, Dobro, hvala, gospa predsedujoča najprej eh, dimenzija evroobmočja. V tem ciklu evropskega semestra se bolj posvečamo evroobmočju in tej razsežnosti. In to je bil tudi razlog, eh, zakaj smo prej izdali eh, priporočila za evroobmočje skupaj z EGS. Tako da te države evroobmočja lahko to upoštevajo že pri oblikovanju reformnih programov. In to se osredotoča tudi v priporočilih po posameznih državah, ki eh, so bila eh, izdana za države članice evroobmočja. To se je torej spremenilo. Zdaj pa še makroekonomska eh, neravnovesja in postopki povezani s tem. Strinjam se z vašo izjavo, da pravila obstajajo zato, da se jih izvaja. Eh, to zadeva vsa pravila. Slišali pa smo različna mnenja o tem med današnjo razpravo. Potem moram povedati še nekaj specifično o državah, ki so v postopku neravnovesi, bodi si zaradi pretiranega neravnovesja ali pa preprosto neravnovesja. Letos smo poenotili kategorije imamo postopek eh, za makroekonomska neravnovesja in vse države, ki so v tem postopku, eh, so deležne posebnega spremljanja. Dobijo tudi več specifičnih priporočil in pa več spremljanja, kar zadeva izvajanje teh priporočil. Potem bi nekaj povedal še o vprašanju v zvezi. Eh, s stanjem evropskega gospodarstva in gospodarstva evroobmočja. Mm, zdaj smo priča eh, gospodarskemu okrevanju, ampak to je še zelo šipko. Pričakuje se 1,8 odstotna rast v EU letos. In naše politične prioritete so investicije, fiskalna odgovornost in pa strukturne reforme. Eh, s tem želimo ukrepiti gospodarsko okrevanje. Pa še nekaj o agresivni fiskalni konsolidaciji, kot ste vi to omenili. O tem ne moramo govoriti v situaciji, ko imamo ekspanzionistično uh, fiskalno eh, situacijo. Pa še vprašanje o pravem ravnovesju med uh, korenčki in palicami. Uh, in kako izboljšati eh, lastništvo držav nad temi priporočili. Mi eh, verjamemo, da se je treba bolj povezati z nacionalnimi akteri, torej z vladami, parlamenti, s socialnimi partnerji. In v primeru kohezijskih držav obstaja tudi še makroekonomsko pogojevanje. To tudi lahko zagotovi možnost, da se uporabijo evropska sredstva za učinkovito izvajanje priporočil po posameznih državah. E, treba pa je izboljšati izvajanje mm, in to bo vsekakor naša prioriteta tudi v prihodnje. Že letos si bomo bolj prizadevali za izvajanje priporočil, prav tako pa tudi v naslednjih ciklih. Razmislili bomo tudi o načinih, kako eh, narediti izvajanje priporočil bolj učinkovito. Potem bi nekaj povedal v zvezi z Grčijo. Ko zdaj razpravljamo o evropskem semestru in priporočilih po posameznih državah, Grčija ni eh, del tega procesa, Grčija je eh, država v programu in zato ni del tega eh, rednega nadzora. Mm, pogojevanje pa je zapisano v memorandumu o razumevanju. In ravno pred kratkim smo si izmenjali mnenja o stanju stvari v zvezi z grškim programom program se izvaja in že v drugi polovici tega leta lahko eh, pričakujemo rast. Postavljeno je bilo tudi vprašanje v zvezi z dolgom. Evroobmočje se je strinjalo, da eh, sproži tudi vprašanje vzdržnosti grškega dolga in sicer na kratki, srednji in eh, dolgi rok in s tem so povezani tudi kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni ukrepi. Eh, grške oblasti so izvedle določena prizadevanja in to je prispevalo k večji konkurenčnosti grškega gospodarstva. Eh, s pomočjo programa lahko pričakujemo, da bo Grčija k malu začela ustvarjati rast in delovna mesta. To je bil tudi namen programa in to je tisto, kar Grčija potrebuje. Eh, kar se tiče presežka v Nemčiji, mislim, da sem na to vprašanje že enkrat odgovoril. To je razlog, eh, zakaj ima eh, Nemčija makroekonomsko neravnovesje in je zdaj v tem postopku. To je tudi prvo priporočilo za Nemčijo z naše strani. Torej, da se doseže ravnovesje, ko gre za investicije v infrastrukturo, raziskave in razvoj. E, treba pa je uskladiti vsa področja, ki so s tem povezana, torej ponuba, popraševanje in tako naprej. E, javne naložbe so e, preniske, predvsem na ravni občin in to je tudi e, naše priporočilo za Nemčijo, namreč da spodbuja investicije na tem področju. Hvala. E. Hvala. Komisarka Tyson še dobi besedo. Izvolite. Hvala. Najprej želim odgovoriti gospodu Lopezu e, glede e, segregacije trga dela. V zvezi s Španijo smo sprožili to vprašanje tudi v poročilu za Španijo, predvsem v vodnih izjavah. Pred krizo je bila Španija država članica, kjer je že bilo veliko atipičnih delovnih pogodb, več kot eh, je bilo evropsko povprečje. Vemo, da so bile izvedene določene reforme, ampak eh, o zadnjih reformah potrebujemo več informacij in prosili smo tudi za informacije o eh, nadaljnem delu. Šele takrat bomo lahko podali ustrezne analize, naredili analize in podali ustrezna priporočila. Dobro pa je, da je Španija eh, ukrepala na tem področju. Tomas Mani postavil vprašanje v zvezi z migracijami in begunci. Mm, tudi mi smo dobili te številke na začetku, bo to povezano s stroški, kaj ti ljudi bo treba integrirati, treba bo poiskati stanovanja za nje. Eh, pozdraviti travme in tako naprej. Ampak, eh, ko bo komisija poskrbela za dobro integracijo eh, beguncev in migrantov, tako kot smo to naredili za prebivalce tretjih držav, ki že živijo v naših državah, potem bomo uspešni in to moramo narediti bolje kot doslej. Naprimer, če si ogledamo ravni zaposlovanja in pa izobraževanja, vidimo, da da imajo ti ljudje zaenkrat še vedno manjše možnosti kot eh, drugi prebivalci. Mogoče jih tudi ne izkoristijo dobro, ampak eh, mislim, da bi morali na tem področju stvari še izboljšati. In zato smo pripravili tudi eh, svežen integracije za prebivalce tretjih držav. To velja za tiste, ki so že tu, pa tudi za prišleke, torej tudi za begunce. Skušam, skušali jim bomo pomagati. Eh, zato da bomo eh, pomagali družbi in gospodarstvu. In to bomo skušali narediti čim prej. Ali je na voljo denar za to? Imamo podporo. Pri komisiji smo našli nekaj denarja, zato da smo eh, lahko plačali že za 100 tisoč tečajev, spletnih tečajev za učenje jezikov. Eh, s tem bomo nadaljevali, treba pa bo narediti še kaj in tudi države članice bodo morale prispevati svoj delež. Države članice eh, lahko uporabijo tudi eh, evropska sredstva, tudi ESF za vključevanje na področju izobraževanja in pa vključevanja na trg dela. Že od začetka begunskega vala pozivamo Evropski socialni sklad, agencije in države članice, eh, da eh, jih pripravimo na to, kako bo treba porabljati denar, da si izmenjamo izkušnje in eh, mnenja in da državam pomagamo, da ukrepajo na čim boljši način. Za učenje jezikov in podobno, pa eh, imamo pač na voljo eh, določen proračun in s temi sredstvi moramo živeti. Imeli bomo tudi umestni pregled in takrat bodo stvari bolj jasne, ampak moramo eh, pa izhajati iz svojih prednostnih nalog. Evropski socialni sklad lahko tudi zagotovi nekaj denarja za integracijo beguncev v vseh državah članicah. Hvala. Hvala vsem za prispevke. Jasno je, da si vsi želimo gospodarsko učinkovite Evrope, želimo pa to uh, izkoristiti predvsem za eno stvar, za ustvarjanje delovnih mest in pa socialnega vključevanja in za zagotavljanje boljše prihodnosti eh, za mlade, za moške in ženske in tudi za starejše. Na te teme se bomo še vrnili, o tem ste lahko prepričani. Zaenkrat pa hvala vsem za prispevke in lep večer.